Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Pozdrawieni na izredni sej naszego odbora. Ta seja se zgodi samo enkrat vsakih pet let. Lep pozdrav sem. Še posebej bi rad pozdravil gospoda Hogana pozdravljeni v naši sredi v imenu članov in članic odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Vaš obisk je pomemben trenutek za naš odbor. Upamo, da bo to začetek tesnega sodelovanja, s katerim bomo prispevali k obrambi in razvoju trajnostne kmetijske politike v Evropi. Pozdravljam naše goste, vse, ki ste v dvorani, predstavnike Evropske komisije, pozdravljam tudi gospoda Plevo iz generalnega direktorata Agri. Pozdravljam pa seveda tudi člane in članice tega odbora. Dovolite mi nekaj besed v zvezi z našim kandidatom. Gospod Hogan je pridobil diplomo na univerzi v Korku, na to pa je delal na družinski kmetiji. Vzpostavil je lasno podjetje, ki se je ukvarjalo s nepremičninami in zavarovanjem. In sicer leta 1983. Takrat je bil tudi prvič izvoljen v svet okrožja Kelkeni. Od takrat naprej je zbral veliko političnih izkušenj najprej je delal na lokalni ravni, na to pa je bil tudi senator in poslanec od leta 1987 naprej. Na zadnje je deloval kot minister za okolje in lokalno vlado in sicer od leta 2011 do leta 2014. Naj vas spomnim, da moramo v skladu s prilogo 16 našega poslovnika oceniti kandidata za komisarja na osnovi njegovih splošnih kompetenc, evropske zaveze in osebne neodvisnosti. Ocenili bomo tudi njegovo poznavanje resorja, ki mu je bil dodeljen, pa tudi njegove komunikacijske sposobnosti. Rad bi vas spomnil, da nam je gospod Hogan poslal pisne odgovore na vprašanja, ki smo jih poslali. Odgovore pa lahko berete v vseh uradnih jezikih. Sedaj pa še opis strukture današnje razprave. Kandidat za komisarja bo najprej dobil 15 minut za uvodni nagovor. No Na koncu razprave pa bo dobil še pet minut za zaključne misli. Po uvodu bomo imeli dovolj časa za 45, minut, 45 eh, vprašanj poslancev in poslank. Delali bomo po načelu ping-pong. Imeli bomo tri minute za vsako vprašanje in odgovor. Eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Rad bi izpostavil dejstvo, da se je treba držati časovnih omejitev. Le tako bomo lahko delali učinkovito in le tako bo lahko vsak dobil besedo. Vse vas torej prosim, da se držite teh časovnih omejitev. Pri poslancih bomo tolerirali 5 sekund pri kandidatu za komisarja pa 10 sekund. V nasprotnem primeru, če boste šli onkraj določenega časa, bomo ugasnili vaš mikrofon. Na zaslonu pa boste videli, koliko časa še imate. Ta stroga pravila so nujna, le tako bomo namreč lahko zagotovili, da bodo vsi poslanci in poslanke dobili besedo še pred uradnim koncem razprave. Tolmačenje je na voljo v 24 jezikih, tudi v irščini. Vsi govorniki lahko torej govorijo v svojem maternem jeziku. Prosim vas, da govorite ne preveč hitro, saj bodo vaše besede tolmačili. Razprava se bo prenašala po spletni strani Evropskega parlamenta, tam pa bo na to na voljo tudi posnetek. Sledite nam lahko tudi na Twitterju. Sedaj pa je napočil čas, da začnemo z delom. Kot sem dejal že uvodoma, bom besedo sedaj predal kandidatu za komisarja, gospodu Hoganu. Na voljo imate 15 minut. Izvolite.